So it's my pleasure to. Uh... V veliko veselje mi je, da smo danes lahko povabili še enega ministra uh, iz Finske po uh, ministru za kmetijstvo. Včeraj je bil z nami ministr za okolje in podnebne spremembe. In potem bo sledila še priložnost, da se pogovorimo z ministrom za družinske zadeve in uh, zdravje. In seveda se bomo odroč, osredotočili na zdravstvene vprašanje. Preden bomo začeli z izmenjavo mnen, pa nekaj obvestil po uh, seji koordinatorjev 18. julija. Najprej naj koordinatorje vprašam, ali imajo kakršno koli pripombo na zapisnik, ki so ga prejeli po elektronski pošti. Predvidevam, da ne. Torej, lahko predvidevam, da je zapisnik sprejet in naj z vami delim nekaj informacij po prvi seji koordinatorjev prva odločitev je bila, da povabimo komisarko Malmstrom na prvo septembrsko sejo in se z njo pogovarjamo o Merkosurju. Tako bomo imeli dovolj časa za vprašanja v zvezi z tem trgovinskim sporazumom. In eh, predvsem se bomo posvetili področjem, s katerimi se ukvarja ta odbor, kot je biotska eh, raznolikost, eh, kot je podnebje in okolje, kot sta podnebje in okolje in tako naprej. Potem bomo zastavili vprašanja tudi finskemu predsedstvu. Zastavili bomo vprašanja v zvezi z trenutnim razvojem pogovorov v IOKO in sicer v zvezi z znižanjem oglikovih izpustov za letalski sektor in pa za nadomestila za oglikove izpuste. Gre tudi za razširitev scheme trgovanja z emisijami. V tem parlamentu se že dolgo pogovarjamo o tem, poteka pa tudi razprava na mednarodni ravni, kar bo v veliki meri vplivalo tudi na pravila Evropske unije. Imeli bomo razpravo z pristojnim komisarjem eh, tudi na naši prvi septembrski seji. In še zadnja točka z koordinatorji smo se pogovarjali eh, tudi o uradnem stališču odbora NV, eh, ki ga je sprejel prejšnji odbor NV. Želimo nadaljevati z eh, tem postopkom in danes bom poslal tudi pismo svojemu sogovorniku v odboru Agri in in mi bo pripravil tudi predloge sprememb na skupno kmetijsko politiko. Kot veste, imamo določene pristojnosti na tem področju in veliko članov tega odbora je precej nezadovoljnih in zato bomo razpravljali o morebitnih kompromisnih predlogih sprememb, preden bo prišlo do obravnave na plenarnem zasedanju. Toriko, torej, torej o uradnem stališču odbora Envi. Danes bomo stališče posredovali eh, tudi predsedniku odbora Agri. In koordinatorji odbora Agri se bodo o tem pogovarjali, videli bomo, kako se bodo stvari razvijale. Seveda se je potrebno zavedati, da je odbor za kmetijstvo pristojni odbor in mi se bomo morali prilagoditi. Torej, to so tri ključne teme za naše naslednje seje. Prvi dve točki pa sta se nanašali na prvo sejo v septembru, sedaj pa prehajamo k uh, izmenjavi mnen z vami, gospa ministrica. 10 do 12 minut imate za predstavitev. Aha, še nekaj sem pozabil. Kot član oziroma kot predsednik odbora NV sem bil povabljen tudi v odbor in ta, kajti tam se pogovarjajo s komisarko Malmström v zvezi z eh, Merkusurjem in predsednik odbora Infa, INTA in pa koordinatorji so nam ponudili možnost, da zastavimo nekaj vprašanj. Torej vas bom moral zapustiti ob 10.30 eh, in kasneje se bom vrnil. Prvi podpredsednik pa me bo nadomestil. Tako da bomo nadaljevali s to izmenjavo mnen. No, pa se vračam k vam. Še enkrat najlepša hvala, da ste tukaj z nami. Veliko vprašanj imamo za finsko predsedstvo. Torej, eh, prosim za vaš prispevek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi poslanci Evropskega parlamenta. V veliko veselje mi je, da sem tukaj in da lahko predstavim program finskega predsedstva in da ste se že sestali z enim finskim ministrom včeraj in da se boste še sestali eh, z enim izmed mojih kolegov. Načrt finskega predsedstva v svetu na področju okolja, to je moja tema. In začela bom z podatki. Leto 2019 je bilo najtoplejše leto na svetu, tako v Evropski uniji, kakor tudi na svetu. In spremembe, ki smo jim bili priča v preteklih 50 letah, letih, so spremembe, ki jih v preteklosti nikoli nismo zasledili. To kažejo podatki Kopernikusa, pa tudi poročilo o biotski raznolikosti. Ta poročila eh, skupaj z poročilom v zvezi z dvigom temperature za dve stopinji kažejo, da bomo kmalo zamudili priložnost, da popravimo nepovratno škodo. Biti moramo pošteni sami s seboj, eh, hkrati pa moramo biti pošteni tudi do naših državljanov. Imamo vzpostavljen sistem, ki mora biti temelj za oblikovanje evropske politike v prihodnjih petih letih. V eh, tem globalnem okolju in glede na institucionalne spremembe, nas eh, čaka veliko izzivov tekom finskega predsedstva. To bo zelo eh, pomembno obdobje, obdobje polno izzivov. Ugotovili smo, da je potekala razprava eh, tudi na to temo z novo imenovano predsednico Evropske komisije. Najti moramo odgovor na ključne izzive današnjega časa. Govorim o podnebnih spremembah eh, in eh, pa o okolju. Kaj to pomeni za naših šest mesecev predsedovanja? Imeli bomo tri prioritete in sicer podnebne spremembe, strategija za bioraznolikost po letu 2020 in pa napredek na področju krožnega gospodarstva. Najprej ključna prioriteta finskega predsedstva. Želimo, da bi Evropska unija postala vodilna eh, na področju boja proti podnebnim spremembam. Imamo že jasno določene cilje, in želimo tudi izpolniti zastavljene cilje, ampak to še ne sme biti dovolj. Če želi Evropska unija postati vodilna na področju poja proti podnebnim spremembam, mora postati neutralna, eh, kar zadeva oglični vtis do leta 2050. In eh, potrebujemo izvajanje podnebne strategije do konca leta. Imeli bomo veliko razprav na temo sektorske politike. Želimo sprejeti ustrezne pobude. Poleg tega se bomo ukvarjali tudi z dolgoročno strategijo boja proti podnebnim spremembam. O tem se bodo pogovarjali v svetu za promet, za okolje in pa za uh, podnebne spremembe, tudi druge formacije sveta se bodo ukvarjale z tem. Poleg tega bodo potekale priprave eh, tudi eh, za svet eh, za boj proti podnebnim spremembam. S pripravami smo že začeli na seji ministrov pred dvema tednoma. Razpravljali smo o skupnem sporočilu Evropske unije. In poleg tega, da želi Evropska unija ponovno izraziti svojo podporo dolgoročni strategiji, želimo tudi jasno zavezo glede okvira za obdobje do leta 2030. Poleg tega se moramo ukvarjati tudi s podnebno politiko in pa proračunom Evropske unije. Evropska unija. bo tudi posodabljala eh, svoje cilje. Pred nami so pomembni politični cilji in čaka nas še veliko dela, če želimo uresničiti dolgoročno vizijo Evropske unije do konca tega leta. Poleg tega bomo imeli tudi priprave na COP25 eh, v Čilu in zaključki sveta na to temo bodo sprejeti oktobra na svetu za okolje. Naša druga prioriteta je biotska raznolikost. Tudi to je bila tema na neformalnem srečanju ministrov za okolje in podnebje. Sedaj bomo nadaljevali z nadaljnimi razpravami in pa z nadaljnim delom. Želimo sprejeti zaključke sveta na eh, svetu za okolje v decembru. Resnica je, da močno zaostajamo za našim ciljem, eh, to je zaustavitev izgube biotske raznolikosti tako v Evropi kot tudi na svoj, svetu. Problem ni eh, cilj kot takšen, ki ga že imamo, težava je v izvajanju. Izguba habitatov, netrajnostno upravljanje eh, zemlje in voda in pa povečana uporaba naravnih virov, vse to prispeva k zaustritvi tega problema. Po pogovorih z državami članicami lahko rečem, da si vsi želimo vzpostavitev verodostojnega ukrepa za ohranitev globalne biotske raznolikosti z jasnimi kriteriji. Poleg tega se zavedamo, da tukaj ne gre zgolj za ohranitev narave. Biotsko raznolikost je potrebno upoštevati na vseh političnih področjih, ravno tako kot podnebne spremembe. Finsko predsedstvo bo nadaljevalo oziroma bo pričelo z delom za oblikovanje ambicioznega stališča Evropske unije za konvencijo o biotski raznolikosti, ki bo eh, potekala oktober 2020 v Kunmingu na Kitajskem. Tam se bomo pogovarjali o strategiji za obdobje po letu 2020. Namen finskega predsedstva je, da pripravimo temelje za prihodna pogajanja o biotske raznolikosti in da tudi pripravimo predlog za prihodni okvir na to temo za obdobje po letu 2020. Naša tretja prioriteta pa je krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo lahko deloma prispeva k rešitvi dvojnega izziva, namreč podnebnih sprememb in pa izgube biotske raznolikosti. Potrebno je poskrbeti, za prehod na resnično krožno gospodarstvo. Le na ta način se bomo lahko soočili z krizo trajnosti. Stališče na to temo želimo sprejeti na svetu za okolje v oktobru. O tem pa smo se pogovarjali tudi z ministri za okolje v Helsinkih pred dvema tednoma. Krožno gospodarstvo pomeni ustrezno upravljanje ekosistemov, tako eh, da se bodo ti lahko obnavljali. Le na ta način bomo lahko ohranili temeljne ekološke storitve in pa naravne vire in hkrati izpolnili gospodarske potrebe današnjih in pa prihodnih generacij. Evropski komisiji želimo posredovati jasno sporočilo, da mora nadaljevati z eh, svojim razvojem eh, krožnega gospodarstva tudi v prihodnih petih letih. Veliko je različnih sektorjev, eh, kot so recimo gradbeništvo, tekstilna industrija, elektronska oprema, kjer je zapravljenih veliko naravnih virov. Če bi imeli vzpostavljene ustrezne politike in standarde, bi lahko poskrbeli za krošanje surovin v evropskem gospodarstvu in na ta način poskrbeli za dodano vrednost in sicer dolgoročno. Proizvode je potrebno zasnovati tako, da jih bo lažje popraviti in ponovno uporabiti krožno gospodarstvo bo zmanjšalo potrebe po surovinah in eh, tudi znižalo izpuste in pa pritisk na okolje. Poleg tega se bo s tem izboljšala konkurenčnost evropske industrije, ki bo temeljila na bolj učinkoviti in trajnostni uporabi virov. Krožno gospodarstvo je smiselno, ne glede na to, kako gledaš na to temo. Uspeh teh treh prioritet, ki si jih je zastavilo finsko predsedstvo, pa je odvisen od izvajanja in zato že imamo dobre instrumente na ravni Evropske unije. Imamo recimo sedmi okoljski akcijski program, ki predstavlja jasno strategijo in eh, poleg tega vzpostavlja tesne povezave z nacionalnimi ukrepi, nacionalnimi strategijami. Ta sedmi akcijski načrt je tudi vodil k bolj predvidljivim, hitrejšim in bolje usklajenim pobudam na področju okolja in pa boja proti podnebnim spremembam. Evropska unija pa hkrati govori z enotnim glasom na mednarodni ravni. Ta sedmi akcijski načrt bo potekal do konca prihodnega leta, ampak veliko ciljev še ni bilo doseženih. Zaradi tega bo finsko predsedstvo skušalo sprejeti tudi zaključke sveta v zvezi z pobudo komisiji za vzpostavitev osmega akcijskega načrta. Na ta način želimo okrepiti strateški okvir za podnebno in pa okoljsko politiko. Sedaj pa se vrnimo k še nezaključenim zakonodajnim temam ki jih bomo obravnavali tekom finskega predsedstva. Tukaj sta preve, predvsem dva zakonodajna akta in sicer eh, zakonodajni akt na temo pitne vode in pa ponovne uporabe vode. Želimo pričeti in zaključiti pogajanja z Evropskim parlamentom. Kar zadeva program Life, Je vse skupaj odvisno od Evropskega sveta in pa od pogajen o večletnem finančnem okviru, ampak če bo le mogoče, želimo eh, tudi ta dosje zaključiti. Ta odbor bo ključnega pomena v prihodnjih petih letih, če želimo doseči pozitivno agendo in če se želimo ustrezno odzvati na podnebne spremembe in pa izgubo biotske raznolikosti. Če si ogledamo širši kontekst, lahko vidimo, da je skupna kmetijska politika izjemno pomembna za dosego sprememb, ki jih še kako potrebujemo. Hkrati pa bodo pomembni tudi trajnostni finančni veri. Če tudi svet za okolje ni odgovoren za te politike v svetu, se bomo o tem pogovarjali z svetom za ribištvo in pa kmetijstvo in pa z svetom za gospodarske in finančne zadeve. Potrebujemo integriran, horizontalen pristop. Zato si moramo prizadevati, bolje moramo vključiti okoljske in pa podnebne politike v vse druge politike Evropske unije. Začeti moramo z delom, ki ga vsakodnevno opravljamo. Izvajanje agende za trajnostni razvoj eh, do leta 2030 eh, mora biti prioriteta Evropske unije in to me vodi nazaj k globalnemu okviru, s katerim sem tudi začela ta govor. V preteklih letih smo dosegli dober napredek, kar zadeva podnebje in pa okolje in kar zadeva dosego Eh, trajnostnih ciljev eh, tisočletja, tako eh, znotraj Evropske unije, kakor tudi na mednarodni ravni. Ampak znanstveni podatki so zelo jasni. In poleg tega so jasni tudi pozivi civilne družbe. Storiti moramo več in z našim delom moramo pričeti takoj. Priložnost se nam počasi izmika, ampak če zaključim nekoliko bolj optimistično, Te priložnosti še nismo povsem zapravili. Pred seboj imamo pomembne politične odločitve, dragi člani odbora Envi. Želim si, da bi v prihodnjih petih letih nadaljevali z vašo prizadevnostjo, da bi delali strastno in modro. Veselim se že sodelovanja z vami pri soočanju z temeljnimi izzivi. Najlepša hvala in veselim se že vaših vprašanj. Um, Najlepša hvala. Naj vas opomnim, da bodo koordinatorji dobili dve minuti za vprašanja. To bo najprej sedem vprašanj. Potem pa boste imeli 10 do 15 minut za odgovor in eh, sledil bo nov krok vprašanj poslancev. In naj vas še opozorim, eh, oziroma naj vam še podam informacijo, da je bil odpovedan let Cecilije Malmstrom, zaradi tega bo razprava potekala popovdne in jaz bom dopovdne ostal z vami. Torej, pričeli bomo s Petrom Lizajem za ELS. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Eh, hvala lepa predsedojoča sveta, svetu. Ursula von der Leyen, predsednica komisije, je postavila okolje v središče svojega govora pretekli torek in predlagala je zelo ambiciozne cilje za Evropsko unijo. Še prav posebej pozdravljam, da je napovedala, da bo več storila na področju letalskega prometa. Imamo namreč eh, povsem noro situacijo. 切。Che. namreč uporabljaš okolju prijazne oblike prometa, kot eh, recimo eh, železniški promet, potem je obremenitev na ravni Evropske unije večja, kot pa, eh, če se odločiš za let. In to je povsem neustrezno. Mednarodna organizacija za letalstvo, za civilno letalstvo, predvideva načrt, ki bo povsem prepovedal uh, trgovanje z emisijami v zračnem prometu. To je seveda korak nazaj in to je potrebno preprečiti. Poleg tega moramo vlagati v raziskave in razvoj. Potrebno je podpreti predvsem premogovniške regije Evropske unije. Zato imamo dovolj sredstev. Ampak ministrom uh, je potrebno povedati, da pri večletnem finančnem okviru ne moremo zgolj razpravljati o rezih, ampak potrebujemo tudi nova sredstva in še zadnja točka. Razpravljali smo tudi o mednarodnem izzivu na področju podnebnih sprememb. Industrijske države ZDA tako ali tako eh, ni ravno na isti ravni, kot smo mi, ampak Avstralija in Japonska ter druge države si prizadevajo za uresničitev istega cilja gre za globalno segrevanje ozračja in rezultate bomo lahko dosegli le, če bomo sodelovali. Najlepša hvala. Najlepša hvala v imenu skupine SND Sebdens. Oh, no, um, uh, Najlepša hvala, gospa ministrica, da ste predstavili področje, na katera se nameravate osredotočiti. Eh, tudi da ste spregovorili o še nedokončani zakonodaji. Nekoliko sem zaskrbljen in sicer glede osredotočanja na ljudi in pa na njihov odziv na podnebne spremembe. Mislim, da ne počnemo dovolj glede na pripravljenost eh, ljudi, da se spremenijo zaradi boja proti podnebnim spremembam naj spregovorim o protestu rumenih eh, jopičev v Franciji. Šlo je za protest zopr zvišanje cene goril in napačno se je te proteste tolmačilo kot eh, proteste zopr družbo nasplošno. Torej, v svetu bo potrebno razpravljati tudi o tem, kako poskrbeti za ustrezno upravljanje sprememb, katerim smo priča. Govorili ste tudi o časovnici, dejali ste, da se nam okno priložnosti vedno bolj izmika in zaradi tega bodo morali biti naši ukrepi izjemno ambiciozni. In Zato me zanima, kakšne predloge imate v zvezi z eh, upravljanjem teh sprememb? Kaj pa sredstva za pravičen prehod, tako da bomo pomagali tistim skupnostim, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam? In kakšne odzive ste dobili strani drugih držav članic, če so ti pogovori že potekali in ali so države članice pripravljene? na skupno soočanje z tem vprašanjem, kaj ti eh, čaka nas veliko dela v zelo kratkem časovnem obdobju. Najlepša hvala. Sedaj pa Renew. Nils Torvalds. Hvala lepa, gospod predsedujoči in dobrodošli v odboru za okolje. V vašem govoru ste dejali, da moramo storiti več. Mislim, da se tega vsi zavedamo tega pa se zavedajo tudi državljani. Potrebno je storiti več. In v začetku tega desetletja smo imeli cilje, ki najbrž niso bili dovolj ambiciozni. Lahko pa bi bili in potem bi jih lahko tudi hitreje uresničili. Ampak težava je predvsem v zapletenosti podnebnih sprememb. Ko razpravljamo o različnih možnostih za spopadanje s podnebnimi spremembami, vidimo, da imajo države članice, nevladne organizacije in tako naprej izjemno različna izhodišča. Torej, ko smo se s komisijo pogovarjali o strateškem dokumentu, je bil namen komisije, da vzpostavi sistem, v okviru katerega bi države članice določile lastno strategijo za dosego oglične neutralnosti v prihodnosti, ampak situacija v državah članicah je izjemno raznolika. In zaradi tega je situacija zelo zapletena. In zelo zanimivo bi bilo prisluhniti vašemu stališču. Kako gledate na to zelo zanimivo vprašanje? Michael Bloss za zelene. Hvala lepa. Hvala lepa, ministrica. Rad bi vam čestital vam in vašemu predsedstvu, eh, zato da ste si za prioriteto zastavili boj proti globalnemu segrevanju. In eh, poleg tega ste se zavezali eh, k oglični neutralnosti Finske do leta 2035. Srečal sem se s številnimi mladimi in skrbi nas eh, in tudi mlade skrbi, da bodo našo prihodnost zaznamovale podnebne spremembe. Smo na prelomnici lahko se zgodi, da bo prišlo do nepovratnih posledic eh, za planet, eh, kar bo onemogočilo naše preživetje na tem planetu. Zaradi tega moramo prevzeti globalno odgovornost, sprejeti moramo ambiciozne načrte, da nam bodo drugi tudi sledili. In Do 7. avgusta naj bi Evropska unija predstavila načrte za znižanje izpustov CO2. Ja, to je od nas zahteval generalni sekretar Združenih narodov. Kaj boste predložili eh, generalnemu sekretarju Združenih narodov? Ali eh, se boste zavezali k izpolnitvi eh, cilja 1,2 stopinje in pa dosegijo oglične neutralnosti do leta 2050? Kaj pa Eh, cilj 40 eh, odstotnega znižanja izpustov do leta 2030. To ni v skladu z zahtevami tega parlamenta, z željami številnih državljanov in pa z zavezami pariškega sporazuma. Kako nameravate prepričati svet, da bi emisije znižali vse za 55 odstotkov do leta 2030 in s tem ponovno postali vodilni na tem področju? In še zadnje vprašanje. Rekli ste, da moramo začeti takoj. In z eh, ugasnitvijo eh, hidroelektrarn po noči bi lahko znižali izpuste CO2. -ja. Kakšni pa so vaši takojšnji načrti za znižanje izpustov? Najlepša hvala. Hvala. V imenu skupine ID Arvoisa puheenjohtaja, ministeri Mikkonen. Gospod Hakarainen. Hvala lepa. Podnebje se je spreminjalo od nekdaj, odkar naš planet obstaja in podnebje se bo še naprej spreminjalo. Imeli smo tudi ledeno dobo, Ključnega pomena je seveda Sonce. Sonce odloča o tem, kaj se bo zgodilo na našem planetu, kratkoročno in dolgoročno gledano. Učinek človeštva je minimalen. Naš čas ni nobena izjema, čeprav so podnebne spremembe postale nova religija. Vsi širijo grozotne scenarije globalnega segrevanja, ampak dolgoročno gledano statistika ne podpira teh napovedi. Ljudje skušajo dokazati, da se podnebje segreva, zato uporabljajo napačne statistike in uh, ta podnebna mrzlica se s tem ohranja pri življenju. Ljudje z zagovorjenjem o apokalipsi vzbujajo strah med ljudmi in zaskrbljujoče je, da je tudi finska vlada temu podlegla. Kar se tiče višjih davkov na izpuste, finska vlada pravi, da je to dobra stvar, No, ampak meni se zdi, eh, da bi bil eh, davek na izpuste napačna ideja. Seveda je treba znižati emisije, ampak ali je ministrica ali se ministrica zaveda dejstva, da so emisije na finskem zelo nizke? Na Torej v razvijajočih se državah, eh, kot so Indija in Kitajska, pa rastejo emisije mm, z 13-kratnikom, mm, kot pa bi znašale celotne emisije na finskem. Naslednji govornik. Torej, kar se tiče podnebja, dobro je, če bi tukaj prevzeli vodilno ulogo. Ampak pri tem moramo biti pozorni. Vprašati se moramo, kaj lahko naredimo za to, da bi prepričali tiste zunaj eh, meja Evropske unije, da naj sledijo našim pobudam. Potem podnebni ukrepi bodo imeli dolgoročne posledice za našo družbo, za industrijo in za politiko. Videli smo, kaj se je zgodilo v Franciji, ko so skušali obdavčiti emisije CO2 in kako se je ljudstvo temu uprlo. Niso družbe in gospodarstva v vseh eh, državah članicah eh, enaki. Naprimer eh, na polskem in na češkem smo močno odvisni od fosilnih goriv. Kako boste torej premustili te razlike med državami? Kje boste dobili sredstva za to? V Evropski uniji se mi zdi v zadnjih letih večji problem suša kot pa vročina. Pravilno je, da nas skrbi deforestacija v Indoneziji ali pa v Amazoniji, ampak tudi v Evropi gozdovi umirajo zaradi slabega upravljanja z vodo ko berem vašo izjavo in ko poslušam izjave drugih kolegov, se mi zdi, da vsi razpravljajo o vodi kot o nečem, eh, kar je treba obdržati na podeželju in eh, s čimer se je treba boriti proti suši, kaj ti suša vpliva na podnebje in pa tudi na biotsko raznovrstnost. Torej, sprašujem me, kaj bi se naredili na področju upravljanja za vodo. Uh, Hvala lepa, sedaj pa Silvija Modik v imenu GUE. Hvala lepa. Gospa Mikonen, finsko predsedstvo čakajo veliki izzivi. Zahvaljujem se vam, da ste v srčiko svojega programa zastavili prav podnebne spremembe. Eh, no, mislim, da tisti, ki govorijo o podnebnih spremembah, niso nori, zato obstajajo znanstveni dokazi in najti je treba tudi vzdržne rešitve za to. Moje prvo vprašanje. Kako lahko Finska poskrbi za to, da bo um, prestrukturiranje gospodarstva potekalo na vzdržen način za našo družbo. Dobro je, da, ima, da želi Finska imeti dolgoročno strategijo in da želi oglično neutralno gospodarstvo do leta 2050, ampak potrebovali bomo tudi hitrejše rešitve. Treba je znižati emisije za 30 odstotkov že do leta 2025. Potem uh, govorili smo tudi o shranjevanju CO2 v gozdovih, potem niste preveč govorili o biotski raznovrstnosti. Povedali ste, da pripravljate strategijo, ki bo lahko tukaj merila učinke. Skratka, ostajamo pri boju proti izgubi biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost je dodana urednost, prispeva pa tudi k boju proti ogrevanju planeta. Zato je to bistvenega pomena za reševanje podnebja. E, kaj so torej konkretni ukrepi, ki jih tukaj predlagate in kako boste lahko zagotovili, da bomo lahko med finskim predsedstvom naredili nekaj več za ohranjanje biotske raznovrstnosti? Oprostite, ne razumem finščine. Tako, e, prvi krok vprašanj smo opravili, tako da dajemo mesecu 10 minut e, časa za odgovore. Hvala lepa, govorila bom finsko. Če me želite razumeti, si boste verjetno morali nadeti slušalke. Hvala lepa za vaša aktualna vprašanja. dobro je, da razpravljamo o tem, kaj lahko naredimo vsi skupaj za to, da bi se soočili z podnebnim izzivom. Številna vprašanja. So se nanašala na to, kakšna, kakšni bodo kratkoročni ukrepi in dolgoročni ukrepi. Dolgoročni ukrepi ne bodo dovolj, treba bo sprejeti tudi veliko kratkoročnih ukrepov. Uh, Um, Peter Lize je omenil ambiciozne podnebne cilje gospo van der Leyen. No, mene zelo veseli, da je ona v svojem govoru podarila. Mm, temo podnebja. Tudi finsko predsedstvo si zastavlja podobne cilje. kot predstavnica v svetu. Bom skušala poskrbeti za to, da se bomo ministri tega vprašanja lotili na še bolj poglobljen način. No, sem pa vesela, da je gospa van der Leyen ta vprašanja omenila v svojem govoru. Res je, da si moramo prizadevati za to, da pridobimo na našo stran tudi mm, druge države. Evropska unija mora služiti kot zgled vendar pa nam morajo slediti tudi druge države. Sep Dans je povdaril, da eh, ljudje po eni strani želijo, da bi ukrepali pod, proti podnebnim spremembam, po drugi strani pa tukaj obstaja tudi veliko upora proti morebitnim ukrepom. No, eh, je pa jasno, da so mladi, da so predvsem mladi zelo zaskrbljeni zaradi prihodnosti in da si želijo konkretnih ukrepov. Po drugi strani pa se moramo spet zavedati dejstva, da ko sprejemamo ukrepe, ki se dotikajo vsakodnevnega življenja ljudi, ostaja del eh, prebivalstva zaskrbljen. Zato je pomembno, da ponudimo. Um, socialno vzdržne rešitve. Razumeti moramo tudi dejstvo, da obstajajo regionalne razlike v Evropi, da obstajajo zgodovinske razlike, da imajo države različne vire energije, ponekod se je težko znebiti fosilnih goril. Skratka, vse to je treba upoštevati. Ampak Prizadevati si moramo najti skupno rešitev za celotno Evropo. Evropa mora doseči svoje cilje. Ublažiti moramo učinek podnebnih sprememb in to z več sektorskim pristopom. Gospod Turo se je spraševal, kje naj začnemo. No, pravzaprav ne moremo o, začeti v enem samem sektorju treba je ukrepati v vseh sektorjih eh, in zato mora biti podnebna politika upeta v vse naše politike. Potrebujemo ukrepe na področju okolja, prometa, eh, gradnje, stanovanj. Torej, to moramo upoštevati pri um, vseh človeških dejanjih. Tudi naš gospodarski sistem mora spodbujati podnebju prijazne rešitve. No, spet nekdo drug je omenil pomen eh, vrha ZN. Omenil je cilj brezoglične Evrope do leta 2050, po drugi strani pa kako lahko to uskladimo z eh, pariškim sporazumom. Skratka, vse, kar počnemo, mora biti združljivo z pariškim podnebnim sporazumom. Cilj finskega predsedstva je dogovoriti se o ciljih za leto 2050. Bomo pa tukaj vsi v Evropi morali sprejeti praktične ukrepe in morali bomo poskrbeti za to, da bodo ti usklajeni z pariškim podnebnim sporazumom. Gospod Hakenajnen je podvomil o samem obstoju podnebnih sprememb. Rekel je, da se je podnebje vedno spreminjalo. V zgodovini smo imeli ledene dobe in druge pojave, ampak zelo jasno je, da se podnebne spremembe sedaj dogajajo na Eh, nikoli prej viden način in da je za to kriv tudi vpliv človeka. Eh, tudi znanstveniki, tudi v znanstvenem svetu obstaja širok konsens o tem, da so podnebne spremembe posledica človeških dejanj. Ne bom eh, odgovarjala na vaše vprašanja v zvezi z Finsko, kajti tukaj zastopam uh, svet, ne pa uh, Finske. Naslednji govornik je govoril o tem, da bi morala Evropska unija prevzeti vodilno vlogo in da bi morala na svojo stran pridobiti tudi trete države. Sama sem prepričana, da lahko naši ukrepi, naš zgled pošljajo močno sporočilo drugim. Eh, treba je širiti znanje Evropske unije, tehnologijo Evropske unije treba je deliti naše bogatstvo, moč naših demokracij. Res bi bilo čudno, če Evropska unija tukaj ne bi služila kot zgled, saj smo skupek bogatih in demokratičnih držav. In čudilo bi me, če se nam tretje države dolgoročno gledano ne bi pridružile. E, no, treba pa je seveda najti tudi kratkoročne rešitve, moramo se vprašati, kako bomo lahko še naprej živeli na tem planetu. Potem, odvisnost od premoga, to je seveda problem. Kot sem že povedala, vsaka država ima tukaj svojo tradicijo in zgodovino, to je treba upoštevati. Poskrbeti moramo za to, da bo tranzicija pravična, regije moramo pri tem podpirati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 sušo gre seveda pripisati temu, da se ozračje segreva, da je sedaj več vročine. Seveda potrebujemo boljšo strategijo upravljanja z vodo. Evropska unija bi se tega morala lotiti bolj odločno. V času finskega predsedstva se bomo ukvarjali predvsem z eh, krožno uporabo vode. Tudi na ta način bi lahko pomembno prispevali k učinkovitejšemu namakanju sušjih, eh, eh, bolj sušnih delov Evrope. Komisija pripravlja politiko za upravljanje za vodo in ko bo komisija tukaj predložila svoje predloge, se bo svet seveda odzval na to. Gospa Modi je, je povdarila, da je treba pri naših ukrepih upoštevati tudi socialno pravičnost, vidik socialne pravičnosti. Eh, seveda bomo pozorni na to. Če sprejemamo strukturne spremembe, moramo pri tem v to vključiti tudi državljane in državljanke. Državljani imajo razumevanje za številne ukrepe, le če so ti eh, pravični. In to seveda pomeni, da je treba spoštovati vedik socialne pravičnosti in da je treba upoštevati razlike. Potem, um, omenili ste tudi biotsko raznovrstnost. Uh, biotska raznovrstnost je sedaj nekako zasenčena strani um, podnebnih sprememb, čeprav je to dvoje med seboj povezano. Uh, podnebne spremembe škodijo biotski raznovrstnosti. In različne vrste se v različni meri boljše ali pa slabše prilagajajo na podnebne spremembe. V sporazumu o biotske raznovrstnosti bomo aktivno sodelovali, tako da bo Evropska unija skupaj z drugimi državami poskrbela za dober eh, sporazum. Cel, mm, izmerljivost rezultatov je tukaj zelo pomemben element. Želimo si dobrega sporazuma, ampak nažalost eh, do sedaj željenega napredka ni bilo. Če želimo jasne cilje, te treba zapisati v sporazum. Ampak ti cili seveda morajo biti dosegljivi. Pariški sporazum je eh, dober vzorec eh, sporazuma. Torej, eh, če predvidevamo zavezujoče cilje in programe, potem je treba kasneje tudi dokazati, v kolikšni meri so ti cilji in programi bili izvedeni oziroma izpolnjeni. Thank you. So we are going to move to the... Hvala. Sedaj prehajamo na drugi krok vprašanj. V prvem krogu smo imeli eh, koordinatorje, sedaj pa bomo imeli sedem govornikov v drugem krogu. Najprej ILS, e eh, gospod Tot. Gospa ministrica, veseli me, da so podnebne spremembe ena izmed vaših glavnih prednostnih nalog. Treba je doseči podnebne cilje na ta način, da to ne bo škodilo naši globalni konkurenčnosti in da to ne bo prispevalo k povišanju emisij v tretjih državah. E, dolgoročna strategija za oglično neutralnost e, mora biti plot nadaljnih e, razprav predmet nadaljnih razprav. Mislim, da bi se morali osredotočiti na analize, pomakati je treba državam članicam, ki se soočajo z težavami pri doseganju primarnih ciljev. Podnebne spremembe. Um, torej, če želimo doseči cilje, je treba poskrbeti tudi za tehnološko neutralnost. Vsak vse strani morajo prispevati k izpolnjevanju pariškega sporazuma. Evropska unija je tukaj dober zgled, ampak tudi druge države po svetu, po svetu bi morali imeti podobno ambiciozne cilje kot Evropska unija. Spoštovana ministrica, kakšni so cilji um, oziroma nameni finskega predsedstva v zvezi s tem? Hvala, Timo Volken iz SD. Hvala lepa imam dve vprašanji. Prvo vprašanje se nanaša na letalski promet. Letalski promet je sektor, kjer emisije v Evropski uniji najhitreje rastejo. Istočasno je mednarodna, mednarodna skupnost temu posveča veliko pozornosti. Kakšne rešitve vi predvidevate tukaj? Prvič, ali bomo imeli uh, vse evropski davek na kerozin ali pa usklajeno odpravo davka na dodano vrednost oziroma izjeme davka za dodano vrednost za letalski promet. Tudi to bi bil koristen ukrep. Potem drugo vprašanje. Gospa van der Leyen je napovedala, da je napovedala um, pomembne podnebne ukrepe do leta 2021. Uh, tukaj moramo dosegati tudi naše nacionalne cilje uh, v okviru Pariškega sporazuma in te bi morali izpolniti že do leta 2020. Se vam torej leto 2021, uh, ki ga je predlagala Ursula von der Leyen, zdi primeren rok. Martin Osik za Renew Europe. Hvala. Spoštovana ministrica, najprej se mi zdi dobro, da ste med svojimi prednostnimi nalogami upoštevili vprašanje podnebja, biotske raznovrstnosti in pa krožnega gospodarstva. Jaz prihajam iz Slovaške in želim zagotoviti, da se tudi srednje evropske države lahko zavežejo oglični neutralnosti gre za vprašanje politične volje. No, nas pa ob tem skrbi nedoslednost naših politik. Po eni strani pravimo, da bomo nišali emisije CO2, po drugi strani pa z neposrednimi subvencijami in pa z ugodnostmi pri izvozih eh, podpiramo fosilne gor, fosilna goriva. Kaj bo torej uh, ukrep finskega predsedstva v zvezi s tem? Mm, zanima me pa tudi, kaj se dogaja z predlogom v zvezi z taksonomijo zelenih investicij. Hvala lepa, Elin McLone za zelene. Um, gospa ministrica, vesela sem, da finsko predsedstvo podpira bolj ambiciozne cilje na področju okolja in podnebja. Na ta način bomo lahko izpolnili cilje iz pariškega sporazuma. Tudi, um, cilj glede uh, omejevanja globalnega segrevanja. Eh, treba je okrepiti naše ukrepe na področju podnebna in okolja. Mi moramo še doseči dogovor o cilju oglične neutralnosti do leta 2050. Zanima me, kaj bo Evropska unija rekla v New Yorku, kakšna bodo naša stališča Nekatere države članice so že napovedale, da se bodo zavezale temu cilju do vrha v okviru ZN. Kakšno bo ključno sporočilo, um, ki ga bo imela Evropska unija na tem vrhu? Hvala lepa, gospod ministrica, in želim vam veliko uspeha. Hvala, Mihajl Visik za ELS. Hvala. Tukaj sem. Vesel sem, da lahko sodelujem v tej razpravi.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 Eh, negativni učinki sekvestracije bi lahko neugodno vplivali na gozdove, na finskem, pa tudi drugot po Evropi. Na slovaškem že prihaja do degradacije gozdov. Predvsem uh, zaradi nekritičnega izkoriščanja gozdov. Mislim, da bi morali gledati na gozdove kot na pomemben biotski sistem. Dear minister Mikonen, dear colleagues gospa Burkhardt. SD želi politike, ki bo upoštevala potrebe vseh, uh, ampak s tem se moramo zavedati izzivov, ki obstajajo na našem planetu. To pomeni, da bomo morali spremeniti naše vzorce potrošnje, skratka, skratka to bo vplivalo na vsakodnevno življenje v gospodarskem, socialnem in uh, okoljskem smislu. um, izgovor pravične tranzicije nam ne sme služiti kot izgovor za to, da razvodenimo naše cilje. Ne smemo poslušati tistih, ki uh, zanikajo vpliv človeka na podnebne spremembe. Bolje moramo um, prisluhniti mladim ljudem, ki protestirajo zaradi podnebnih sprememb. Zavedati se moramo, da je to kriza, s katero se moramo nujno spoprijeti. Uh, um, agenda ZN za leto 2030 in pa, trajnost, uh, in pa cili, um, trajnostni cili so dober okvir, kjer lahko poskrbimo za ustrezne ukrepe. Uh, kako bomo pri naših ukrepih bolje upoštevali trajnostne cilje Z1 in kako bomo pri ustvarjanju politik um, in kako bomo te bolje upoštevali tudi pri evropskih politikah, recimo pri um, evropskem semestru? Ministr. Vous allez faire de la... Hvala lepa, gospa ministrica. Govorite, da bo boj proti podnebnim spremembam prva prioritetna naloga vašega predsedovanja. Ampak nišče še ni čisto prepričan, katera je najboljša metoda za to, kako sploh eh, poskrbeti za to, da se omeji komercialno onesnaževanje strani podjetij, ki je vedno krepkejše. Določene države se sicer držijo zavez, ki so jih sprejele, druge pa jih ne upoštevajo niti malo. In če pogledamo, kako se eh, zadeve odvijajo naprej, kakšne nove gradnje so trenutno v teku, ki bodo še naprej prispevale k emisiji oglikovega dioksida. Torej, večina stvari, ki jih vidimo v praksi, so povsem v nasprotju z našimi ekološkimi cilji in zato se je treba vprašati, kako se bomo lotili zadev, kako bodo države članice poskrbele najprej za svoje zadeve in potem tudi vzpostavile ustrezen dialog z drugimi. Gospa ministrica, pet minut imate na voljo, prosim, da se osredotočite na konkretna vprašanja, tako da bomo vedeli, kakšni bodo konkretni predlogi uh, sveta. Hvala lepa. Gospa Tot je govorila o tem, da je treba mm, ohraniti konkurenčnost evropskega gospodarstva. No, eh, mislim, da nam to omogoča ravno krožno gospodarstvo. um, krožno gospodarstvo je v interesu naše konkurenčnosti. Um, Evropska unija se s tem lahko bori proti podnebnim spremembam, prav tako pa lahko uh, za krožnim gospodarstvom uh, veliko dosežemo in ohranimo našo konkurenčnost. To bo naše predsedstvo močno poudarjalo v svetu. Gospod uh, Volken je spraševal o letalskem prometu. No, to je prej vprašanje za svet ministrov za promet. Mm, to je torej vprašanje, ki je bolj primerno za vaš odbor za promet. Vsekakor se bo o tem vprašanju razpravljalo na svetu ministrov za promet. E, Tudi promet je pomemben za doseganje podnebnih ciljev in to ne samo letalski promet, ampak eh, tudi druge oblike prometa. V letalskem prometu potrebujemo uh, rešitve za znižanje emisij CO2, ampak te rešitve morajo biti globalne. Letalski promet je vedno večji v obsegu in zaradi tega so tudi emisije vedno više. No, ampak državljani in državljanke želijo leteti želijo tudi cenovno dostopen letalski promet. Eh, gospod Holcik je spraševal o trajnostnem financiranju. To spet ni moja pristojnost, ampak je to v pristojnosti finančnih ministrov. Finančni ministri bodo to vsekakor obravnavali. pomembno je to, da trajnostno financiranje vključimo v sporazum. In to bo ena izmed prednostnih nalog finskega predsedstva. Zato je treba prilagoditi tudi pristojnosti v svetu in v zvezi s tem bomo septembra imeli trialog. Gospa Mekleot je spraševala o vrhu ZN. Kakšno bo sporočilo Evropske unije na uh, vrhu ZN? No, um, imeli smo neformalno srečanje ministrov in uh, razpravljali smo, v kolikšni meri uh, Evropska unija izvaja cilje pariškega sporazuma, predvsem omejitev segrevanja na 1,5 stopinje. Eh, tukaj moramo pripraviti tudi ustrezno vizijo za vrh v New Yorku. To vizijo, to strategijo bo moral svet še sprejeti. Konferenca leta 2020 bo vsekakor pomembna. Finsko predsedstvo se bo zauzemalo za ambiciozne cilje. Um, seveda se zauzemamo za dobro zakonodajo, ampak predvsem pa moramo biti ambiciozni tudi pri izvajanju zakonodaje. Potem gospa Vilzik je spraševala o gozdovih. uporaba površin in pa gozdovi imajo pomembno vlogo pri omejevanju podnebnih sprememb, pa tudi pri prilagajanju podnebnih sprememb oziroma pri doseganju eh, ciljev iz Pariškega sporazuma. Eh, no, um, seveda eh, so gozdovi pomemben vir za shranjevanje emisij. Eh, to je sicer v pristojnosti držav članic, ampak vseeno mislim, da bi morali poskrbeti za okvir na evropski ravni, treba je spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije. Eh, ko gre za gozdove, pa, moramo, pa se moramo zavedati tega, da so gozdovi bistvenega pomena tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Gospa Burkhardt. je spraševala o socialni pravičnosti, tudi to je zelo pomembno. Samo z upoštevanjem socialne pravičnosti bomo lahko imeli ambiciozno podnebno politiko. Vse moramo prepričati. Eh, no, eh, mladi ljudje so tukaj zelo angažirani, ampak eh, treba je najti rešitve za vse, tudi starejše ne sme biti tako, da bo samo ena skupina plačevala za podnebne spremembe. No, pa še cilji trajnostnega razvoja, seveda se osredotočamo tudi na te. Trajnostne cilje vedno upoštevamo, ko sprejemamo politične odločitve. Gospa Krize. je govorila o prostotrgovinskih sporazumih. Kako naj torej eh, tudi pri naši trgovinski politiki poskrbimo za to, da se emisije ne bodo preveč zvišale. Skratka, tudi pri trgovinske politike je treba upoštevati okoljske vidike. In to bolj kot smo to počeli do sedaj. Pravzaprav bi morali pri vseh naših politikah upoštevati vidik podnebnih sprememb. Globalno gledano in nacionalno gledano. To ne more biti politika enega samega sektorja. Uh, Najlepša hvala. Torej, gremo na zadnji sklop vprašanj. Sedem govornikov je najavljenih. In potem so tu še dodatne prošnje. Tako da, če bomo imeli nekaj časa na voljo, bomo dodali še pet govornikov. Torej, če se boste držali predpisanega časa ene minute, bo šlo. Izvolite najprej v imenu LS. Hvala, predsedujoči, hvala, gospa ministrica. Rekli ste, da ne bi radi govorili o finski politiki, pa vendarle se mi zdi, da so politične izkušnje določenih politikov iz vlastne države pomembni za razumevanje evropske politike. Tako me zanima, kako lahko izhajate iz svojih političnih izkušenj, pa ne želite razpravljati o finski politiki. Torej, kako kakšno je vaše mnenje o preskoku oziroma prehodu s premoga na jedrsko energijo, kadar gre za proizvodnjo energije in kako bo to prizadelo širšo evropsko javnost. Potem še eno povezano vprašanje. Kako menite, da bi lahko v luči politik glede podnebnih sprememb lahko ušli nekako temu, da bi bili pretirano geopolitično odvisni od Rusije. In še eno vprašanje, ki je prav tako povezano ne le s finsko politiko in njeno realnostjo, temveč tudi z drugimi. Kaj menite, kakšna je prihodnost jeklarske proizvodnje v Evropi glede na podnebne spremembe? Hvala lepa za SND, Cezar Lujena. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica. Imam vprašanje v zvezi z negiranjem podnebnih sprememb. Prav gotovo poznate primer eh, Madrid Central, to je skupek ukrepov, ki so um, prinesli dobre rezultate. Zmanjšali smo emisije in prispevali k javnemu zdravju. Gre torej za ukrepe v centru Madrida. Uh, v Španiji nimamo sanitarnega kordona, torej ponekod eh, regionalne vlade in pa druge sodelujejo tudi z desnico. In skupaj z njimi smo sprejeli takšne ukrepe. Če torej obstajajo ukrepi, ki prispevajo k javnemu zdravju, eh, potem eh, ne moremo tukaj storiti Eh, koraka nazaj. In pa potem še ukrepi na področju oskrbe za vodo. Eh, vesel sem z načinom, kako potekajo pogajanja, eh, ampak prosim, da se finsko predsedstvo še bolj osredotoči na to, da bomo tukaj prišli do dobrih rezultatov. Hvala, Suzana Solis Perez, za Renew spremembo klimatskih. Hvala lepa, gospa ministrica. Vesela sem, da bodo podnebne spremembe in pa krožna, krožno gospodarstvo eh, prednostne naloge vašega predsedstva. Zanima me, kakšne konkretne ukrepe boste predlagali za to, da bo krožno gospodarstvo postalo modes operandi v vseh sektorjih in eh, dobavnih verigah. Torej, kako bomo okrepili povezavo med eh, podnebnimi cili in pa krožnim gospodarstvom. Potem omenili ste uh, oceno komisije uh, eh, 54 ukrepov okrožnega gospodarstva in tukaj je komisija posebej izpostavila tekstilno industrijo. To je uh, industrija z uh, velikim okoljskim učinkom, je pa pomembna za evropsko industrijo. Tako da me zanima, kako boste okrepili uh, krožnost gospodarstva v tekstilnem sektorju, ob tem je treba upoštevati podnebne spremembe, istočasno pa je treba ohraniti konkurenčnost evropske tekstilne industrije. Hvala lepa in pa veliko sreče pri opravljanju vašega dela. E eh, Hvala lepa za EKR, gospa Višnjevska. Najlepša hvala, gospa ministrica. Zelo pozorno sem prisluhnila vašim komentarjem, ampak nekoliko me je presenetilo, da je ravnotežje med emisijami in doseganjem zastavljenih ciljev do leta 2040, nekaj, kar ste poudarili, morda je šlo bolj za napako. Mislim, da evropska industrija eh, trenutno doživlja zelo težko situacijo, ker v osnovi vidimo, da se industrija v glavnem seli izven Evrope. In istočasno imamo veliko proizvodov, ki prihajajo v Evropo iz držav, ki se nikoli niso zedinile v tem, da bi dosegale naše proizvode okoljske cilje. Torej, mi kot Evropska unija kupujemo proizvode od držav, kjer ne upoštevajo istih pravil igre in kjer je ogljični odtis zelo visok. Tako da se mi zdi, da bi morali imeti neko politiko, pri kateri evropska industrija ne bi bila v tako zapostavljenem položaju, ker če govorite sočasno o socialni pravičnosti, potem je to tudi pomembno. Zaradi tega menim, da je potreben pravičen prenos. Prosim, da spoštujete odmereni čas, pravi predsednik. Izvolite še v imenu LS. Najlepša hvala. Želela sem povedati samo to, da podpiram vaše prednostne naloge, tako kot ste jih predstavili danes tukaj. Ampak eh, rada bi vas vprašala o posebnem cilju in sicer govorili ste o ponovnem pogajanju v smislu sprejemanja določenih okoljevarstvenih ukrepov ob pravem času. In govorili ste tudi o razsežnosti pravičnosti glede teh specifičnih ciljev. Zanima me, kako si predstavljate, kako bi uresničili te konkretne cilje, kako bi jih udejanjili v praksi, ne da bi s tem na nek način kaznovali naše sodržavljane v Evropski uniji, kako bi lahko oblikovali to vrste okoljevarstvene politike pri tem pa vzdrževali določeno legalnost. Seveda je to tudi zadeva dogovora med posameznimi vladami, je pa tudi odvisno od tega, koliko sredstev namenimo temu. Hvala lepa. Kot smo slišali, smo v letu 2012 dve milijardi eh, predstavili v druge države v obliki pomoči in posojil manj razvitim državam. Ne moremo pa se eh, preprosto lotevati vseh izzivov eh, emisij in podobnih problemov, če preusmerjamo sredstva na ta način, pri tem, ko naši sistemi zagotavljajo praktično onemogočajo eh, ustrezne podnebne rešitve in naložbe, tako da so naši delavci prisiljeni zapuščati svoja obočja, ker želijo iskati zaposlitve. Zanima me, kako nameravate to rešiti. Zanima me tudi, ali boste nasprotovali dogovoru Mercosur. To je spet še eno od načinov, ki bo povsem uničil območje okrog reke Amazonke in pri tem je to povezano tudi z obstojem Evropske unije. Ministrice, uh, ministrice Mikonen, Najlepša hvala, gospa ministrica. Tukaj smo govorili o različnih temah, o biotski raznovrstnosti, o podnebju, o gozdovih in tako naprej. Lahko pa govorim o hudem problemu deforestacije, s katerim je soočena Hrvaška. V, na Hrvaškem je pravzaprav uprava gozdov v rokah države, vse so te državni lasti. In problem je v tem, da sicer gozdovi obstajajo, ampak vedno smo posekali 5 milijonov kubičnih metrov gozdov na leto. V zadnjih 15 letih pa se je to spremenilo in sedaj pravijo, da imamo pol milijona kubičnih metrov prirastka letno, potem ko se še vedno poseka 5 milijonov kubičnih metrov. Zdaj ne vem, ali je nekaj od teh podatkov bilo preveč napihnjenih, ampak sami podatki o posekanem lesu so realni. Deforestacija je pravzaprav zaščitena strani vlade in tudi podjetja, ki je odgovorno za upravljanje. Kako preprečiti te zadeve? Hvala lepa. Sedaj pa imamo še sedem minut na voljo ko lahko pritegnete mojo pozornost, saj pet govornikov lahko še stisnemo v naš urnik. Najprej eh, stari LS je gospod Buzaj zaprosil za besedo, vendar ga ni tukaj. Torej se lahko nekdo prijavi na vesto njega v imenu LS, samo ena oseba, izvolite. spoštovana gospa ministrica, lepo vas pozdravljam, sem iz Slovenije. Tudi v Sloveniji je okoljska problematika zelo aktualna. Predvsem bi izpostavila skrb za podeželje. Pri nas se veliko ljudi izseljuje v mesta ali pa dnevno potuje v mesta in s tem se, eh, povečuje promet <clears throat> in tudi izpušni plini. Vi ste govorili o biotski raznovrstnosti. Če jo hočemo ohraniti, potem seveda to tudi nekaj stane. Kmetje imajo zato izpadek prihodkov, ker je redkeje kosijo zato, da ohranijo biotsko raznovrstnost. Poleg tega tudi na podeželju še niso urejene posod kanalizacije čistilne naprave. Sprašujem vas, ali boste spodbudili tudi eh, to, da bi eh, bolj eh, ohranjali podeželje, tudi s podbujanjem sredstev za te namene. For SND, uh, Maria Rena. Za SND, Marija Rena. Hvala lepa 3500 ameriških ekonomistov je nedavno zaključilo študijo, ki govori o ogličnih emisijah, govori o porabi eh, in eh, pravijo, da se bo povečala uporaba eh, različnih tehnologij in povečalo, povečala emisija ogljika v Evropski uniji za 30 odstotkov. Vemo, da so sicer situacije od države do države različne, ampak zanima me, kako se boste vi lotili teh zadev, če vemo, da so pričakovanja znanstvenikov, torej ekonomistov, taka, kot sem povedala. Hvala lepa za renju Nikola Stefanota. Hvala lepa, predsedoči. Gospa ministrica Mikonen. Poletje je tukaj in s tem tudi ekstremno vreme. Ista zgodba se ponavlja vsako leto. Vsako leto države članice pridejo v septembra ali oktobra sem v ta parlament in prosijo za različne oblike pomoči ali pomoč v smislu civilne zaščite. Moja država je 18 krat zaprosila za to vrsto pomoč, kar pomeni, da se odzivamo samo na nujne primere, namesto da bi redno skrbeli za določene zadeve. Zato me zanima, kako se nameravate soočiti s nekim trajnostnim sistemom ureditve odzivanja na nujne primere v Evropski uniji in kako nameniti za dosta sredstva tej podnebni krizi, s katero se nihče od nas ne more soočiti sam. Hvala lepa in sedaj v imenu zelenih. Hvala lepa, imam eh, vprašanje glede eh, deforestacije, kako se lotiti tega, kot smo že slišali, veliko naših emisij je čezmernih in Finska je oblikovala program, v katerem vlada dejansko obljublja, da se bo to preverjalo na način skrbnega pregleda in kako se bo ukrepalo v tem primeru, me zanima. Eh, zanima me tudi, ali ni to morda nekaj, s čimer bi se moral ukvarjati svet eh, na drugem področju in ne samo v sklopu kmetijskih vprašanj. Tudi ministri za okolje bi morali govoriti o tem. Hvala lepa. In za EKR še zadnje vprašanje, gospa Verjuška. Najlepša hvala, predsedujoči, gospa ministrica. Želim vam seveda veliko uspeha pri vašem delu v prihodnjih šestih mesecih, čeprav jih pravzaprav nimate celih šest. Potem se boste soočili še z novo komisijo glede proračuna, ampak to bo na vrsti šele konec septembra. Zato vas sprašujem, ali imate sploh kakšno zamisel oziroma predstavo o tem, kakšen bo videti proračun? In tu mislim seveda zaščito voda, kakšna sredstva so namenjena temu v proračunu. In prav tako menim, da bi morali preučevati več eh, vprašanj na to temo, ne samo glede uporabe vode, temveč tudi kakšna kriza se lahko zgodi v zvezi s tem. No, gospa ministrica, imate pet minut na voljo, da odgovorite na ta zadnji sklop vprašanj. Še enkrat prisrčna hvala za ta zelo raznolika vprašanja. Poskušala bom odgovoriti po vrsti. Gospod Kanev je govoril o proizvodnji energije finske, rešitve imamo in z veseljem se bom o naših izkušnjah pogovarjala veliko širše, vendar sedaj v tem trenutku predstavljam svet in eh, vendar le lahko pritrdim, da ima energetski sektor ključno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev in to velja za vse države. To pomeni, da moramo iskati rešitve, ki ne uporabljajo fosilnih goriv in prav tako poskrbeti za ustrezne rešitve v prehodnem obdobju. Če pogledamo finske rešitve, potem jedrska energija pri nas ni bistvena in imamo več eh, tekočih eh, načrtov in projektov, ki pa še niso zaključeni. Potem glede uporabe vode in eh, s tem povezanih vprašanj lahko rečem, da ima Finska to sicer urejeno in eh, pri nas bomo o tem še razpravili in predloge podali tudi v času našega predsedovanja. No, potem ste nas spraševali tudi o oprijemljivih eh, dejanjih in rezultatih glede krožnega vsega, gospodarstva. To je vsekakor ena od prednostnih nalog finskega predsedstva. E, če se hočemo soočiti s toplogrednimi plini in povezanimi težavami ter težavami, ki izhajajo iz tekstilne industrije in industrije vozil, je vse to treba kritično izveriti. Res pa je, da bi tudi tekstilna industrija naprimer, lahko uporabila veliko bolj eh, okolju prijazne načine za eh, organizacijo svojega dela in glede uporabe energije. Potem je tu vprašanje gospe Višnjevske. Vi ste opozorili na pravično delovanje, in razporeditev po različnih regijah, ki se soočajo s različnimi izzivi. In Finska si vsekakor želi širše razprave z državami članicami na to temo, ter si želi upoštevati vse te razlike, kjer moramo vključiti čisto vse. In potem so tu še druga vprašanja. Govorili smo o načelu eh, pravne države, vladavine prava. To je na finskem zelo pomembno, ampak ne sodi v mojo listnico. Ne morem vam konkretno odgovoriti, lahko pa rečem, da gre tu tudi za prednostno nalogo in da bomo skupaj iskali rešitve. gospa Voli se govorila o sporazumu, ali gospod Veli se govoril o sporazumu Merkosu, razumem vašo zaskrbljenost in uh, o tem sem se pogovarjala tudi s kolegom ministrom Lette. Vsekakor je to zelo pomemben sporazum in uh, moral bi vsebovati tudi elemente trajnostnega razvoja to bi moral biti podarek tega sporazuma in čeprav razumem, je ta podarek vključen drugače kot v preteklosti. Vsekakor tu tudi poudarjamo vse zadeve povezane z vplivom na okolje. Potem vprašanje glede deforestacije. To je hud problem. In uh, imamo tudi sporočilo komisije, ki, ki ga bomo v kratkem prejeli. In tu gre za globalen pojav. In tu gre tako za instrumente na ravni Evropske unije, kot globalno, ki se bodo ukvarjali s preprečevanjem krčenja gozdov. To je tudi ena od prednostnih nalog finskega predsedovanja. In potem, ko bomo imeli pred seboj sporočilo komisije, se lahko o tem še enkrat pogovorimo, tudi v luči biotske raznovrstnosti in drugih podnebnih vprašanj. Potem je bilo tu še vprašanje, kako vsezno sodelovati v globalnih prizadevanjih za boj proti podnebnim spremembam. Vsekakor je res, da moramo delovati skupaj, ker večina emisij oglika prihaja ravno vsega, strani držav, ki proizvajajo proizvode, ki jih kupujemo v Evropskih uniji. In to je treba pogledati v globalni razsežnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Prihajamo na konec prve izmenjave mnen danes do povdne. Hvala, gospa ministrica, ker ste bili točni. Imeli bomo kratko pauzo, preden pride na vrsto tudi vaša kolegica, torej pet minut pauze.